enkrat razpravljal z vami. Hvala za to razpravo, hvala predsedujoča, ker ste vodili to in še mnoge druge razprave danes popovdne. Hvala.